Vključili. Jutri bomo o tem glasovali ob eh, pol dvanajstih. Torej, o tem poročilu in o predlogih sprememb. Naj izkoristim to priložnost, da podam nekaj sporočil. Predsedstvo najprej smo sveta, sprejeli dve stališči, prve obravnave in razlogi, zakaj so bili sprejeti. In tudi komisija, zakaj je to sprejela. To bo objavljeno v zapisniku sedanjega zasedanja. Parlament ima tri mesece, da se odzove na to. V tem ta okvir se bo začel jutri, 26. oktobra. Poleg tega skupina zelenih so poslali zahtevo po imenovanju parlamentarne odbore. Spet to bo objavljeno v zapisniku sedanjega zasedanja in to bo sprejeto razen, če ne bo ugovorov. do potrditve tega dosjeja. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo, ki ga je pripravil prijatelj Ajder Gadazabal Rubjal, je za inovativni finančni instrument, inovativni finančni instrument v povezavi z večletnim finančnim okvirom pozivam poročevalca, poročevalko, da nas uvede to temo. Prosim. Bandoški, nos vemos por vez. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani komisar Levandovski. Spet smo tu v tej plenarni dvorani. Najprej bi se želela vsem zahvaliti, ki so sodelovali s svojimi mnenji in tako naprej. Tu so trije temeljni razlogi, zakaj so te inovativni finančni instrumenti uh, nepogrešljivi. Na eni strani so tu javne investicije. Te so v preteklih letih stalno upadale in ta trend se je poglobil od finančne krize v, od leta 2008. Potem drugič tisti, ki podpirajo projekte, mala in srednje velika podjetja, imajo vedno težji dostop do posojil. In tretjič, komisija želi uresničiti strategijo Evropa 2020, ena čela 6 milijard evrov naložb je namenjeno za to. In hvala za finančno podporo s temi inovativnimi finančnimi instrumenti, kajti z njimi bomo lahko za vzvodi strateško povečali te naložbe. Potem imamo tu tudi druge probleme, kot so izpadi posojil, ki jih lahko premostimo s tem. Ti inovativni finančni instrumenti tudi omogočajo, da se realnemu gospodarstvu da na razpolago sredstva in s tem zagotovi tudi ustvarjanje vrednosti evropskega gospodarstva. Že od leta 2004 delamo s temi finančnimi instrumenti, imamo ocene, te smo tudi redno preverjali in zato smo lahko izboljšali te instrumente. Cela vrsta inovativnih instrumentov obstaja, število naj bi se še povečalo in možnost uporabe tudi. S tem se razpolaga poredi in diverzificira tveganje. Po drugi strani pa želimo ustvariti neko kapitalsko in dožniško platformo, ki bo olajšala koherentno uporabo teh instrumentov. Poleg tega želimo jasno, pregledno, enost, jasen, pregleden enostavni pravni okvir za podpornike in interesente iz javnega in zasebnega sektorja. Še en pomemben razlog za, teh, za te instrumente je to, da so instrumenti zelo fleksibilni in se hitro lahko prilagodijo spremenjeni situaciji. Parlament in svet želita posamezne instrumente tudi opremiti z ustreznim finančnim okverjem glede na njihovo uporabo. Torej parlament in komisija se strinjata, in cenita pomen teh inovativnih finančnih instrumentov oziroma jih ocenjujeta kot enako pomembne. Vsekakor pa so to instrumenti, ki bodo v vsakem primeru imeli pozitivni učinek, ampak žal na začetku samo kratko in srednjeročno. Dolgoročno se tega žal zaenkrat še ne da narediti. Potrebujemo varne in zanesljive finančne produkte za naložbe. da bi lahko srednje in dolgoročne skoristili prihranke za trajnostno rast. Zato tudi komisija podaja nove predloge za možnosti naložbe s pomočjo teh finančnih instrumentov. Potrebujemo primeren in ustrezen eh, pravni okvir za nove finančne instrumente, tudi razne standarde za naložbe in pa tudi nadzorne standarde v skladu z uredbo Basel 3 in pa solvabilnost 2. Zaradi var oziroma solventnost 2. Svet, prosim, da se pridružite komisiji in parlamentu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisarju, našemu prijatelju in kolegu gospodu Levandovski. Spoštovani poslanci in poslanke. Ne prvič danes z nami ni ministrov. Seveda, lahko rečem v imenu komisije, da pozdravljamo vaše poročijo, poročilo in cenimo vaše prizadevanja, gospa poročevalka. Jaz to zlahka rečem. Tu, to, je šlo, to je šlo tudi za vaše, vašo sposobnost zbrati široko podporo za vaše poročilo. In potrebujemo zavezanost parlamentu, da okrepi tudi ulogo finančnih instrumentov v naslednjem finančnem okviru. To pa čisto preprost, iz preprostega razloga. Imamo velike omejitve in moramo čim več doseči z vsakim evrom iz proračuna, zato potrebujemo uh, učinek multiplikatorja pri teh finančnih instrumentih, se, o katerih se pogovarjamo. Prav imate, to ni nadomestilo za proračun, to je učinek multiplikatorja za proračun. Ne moremo pa tega obravnavati kot strategijo za zmanjševanje proračuna. Niti to ne more nadomestiti um, odobritev posojil. Seveda je oboje pomembno in to je naše sporočilo svetu. Potrebujemo učinek multiplikatorja, zato da pokrijemo vrzel med potrebami in pa med tem, kar imamo razpoložljivega kot viri, ampak to ni nadomestilo za pravi proračun in to ni nadomestilo za posojila in za uh, druga sredstva, ki so nujna za evropski proračun. Zakaj to potrebujemo? Vrzel je vidna in v času krize vidimo neko, nek, neko razporeditev tveganj banke predstavljajo tri četrtine financiranja v bankah, ampak to je v nasprotju s tem, kar se dogaja na um, drugi strani Atlantika, kar se dogaja tam na kapitalskih trgih. Pod tem kreditnim krčem in pa v trenutnih okoliščinah je treba odpraviti tveganje pri dolgoročnih projektih in strukturi. In pri proračunu moramo zmanjšati tveganja in moramo tudi financirati dolgoročne eh, projekte, predvsem v prevozu, energiji in telekomunikacijah. In tu imamo tudi pilotne projekte. Z veseljem vas obveščam, da bomo podpisali sporazum z Evropsko investicijsko banko, zato da bomo lahko zagnali nekaj zelo zanimivih pilotskih projektov že sedaj v sedanji evropski perspektivi 2007-2014. In potem v skladu z izjavo v poročilu, da potrebujemo zakonodajna pro, proračunska pravila, ki bodo jasna in ki bodo omogočila tudi eh, uporabo teh finančnih instrumentov. Tudi pri tej ex ante oceni mora biti vključeno v nadzor um, projektov in pri končnih poročilih. Zato potrebujemo fleksibilnost, tudi to ste izpostavili v vašem poročilu. Fleksibilnost potrebujemo zato, da se prilagodimo fluktuacijam na trgu in na posameznim specifikam trgov v Evropi. Torej potrebujemo okrepljeno logo finančnih instrumentov, to je nujno potrebno. Uh, zato da bomo zapolnili vrzel med tem, kar potrebujemo in pa med možnimi omejitvami pri finančnih sredstvih, ki so na voljo. Hvala za vaše sodelovanje, smo na dobri poti in to je tudi pot. Za pot eh, za eh, naprej, za rast, za eh, pot proti vsem vrčevalnim ukrepom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa Jean-Pierre Odi v imenu odbora za proračunski nadzor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej opravičujem gospod Ivanovo, ki ima druge parlamentarne obveznosti in me je prosila, da predstavim poročilo našega odbora. Priznavamo, da so finančni instrumenti koristni tudi za, za to, da delujejo kot vzvod in multiplikatorji, kot so recimo jamstva. Hkrati pa Opozarjamo tudi na to, kar je povedalo računsko sodišče leta 2010. Tveganja, preglednost, krepitev kadrov, unije in tako naprej, to je treba tudi izkoristiti. Drugič so povezave s finančnimi trgi. Te instrumenti se morajo uporabljati, kadar zasebni trg ničesar ne nudi in ne sme priti do izkrivljanja konkurence zaradi tega. Osebno moram reči, da je škoda, da ni bilo preverjeno oziroma da se ni tudi predvidelo obvezne uporabe pri večjih e, uporabnikih, naprimer e, pri, pri, pri ten mrežah in takoj, kjer nimamo neposrednih možnosti. Hvala lepa, gospod Odi, sedaj pa Antonijo Kančijan v imenu odbora, za, odbora ITRE. Hvala. Želel sem vam vsem še enkrat povedati, da odbore navajam z celim imenom, ker nas poslušajo številni državljani, ki ne poznajo kratic, zato imenujem celoten naslov. Torej, sedaj predstavnik odbora za industrijo raziskave in energetiko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej je treba izhajati iz ene ugotovitve, torej obstoječa oziroma razpoložljiva sredstva Evropske unije trenutno niso zadostne. Imamo pa dovolj verov. To pomeni, da ne smemo samo zagotavljati nekih pomoči, ampak moramo izkoristiti tudi te inovativne finančne instrumente, ki so posebni, specifični instrumenti, naprimer. Um, Obveznic, projektne obveznice. Seveda imajo učinek multiplikatorja, v javno-zasebnih partnerstvih, naprimer, in prispevajo pa tudi k temu, da podpirajo posamezne finančne projekte pri infrastrukturnih projektih za trajnostne projekte. projekte. To pomeni, da lahko porabimo posojila oziroma obveznice, kajti Te projekti so trajnostni in potem ne gre samo za dolgove, ampak gre za dolgoročna posojila. In eh, to je potencial za rast, gospod komisar. Tu moramo zastaviti več, poleg pri proračunu. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa za dve minuti gospa Kleva. Hvala v zvezi z mnenjem odbora za regionalni razvoj. V okviru EU predstavljajo finančno podporo iz proračuna unije v obliku posojil, jamstev, naložb v kapital ali drugih inštrumentov povezanih s tveganjem. Transparentna in fleksibilna uporaba finančnih instrumentov ob sodelovanju zasebnega sektorja gotovo lahko pospeši in ojača pretok investicij po celotni Evropski uniji, ki jih drugače zaradi trenutnega uh, bančnega krča investicij ne bi bilo. rada bi se zahvalila poročevalki eh, eh, gardiazabal ker je v bistvu večino naših amandmajev odbora regi tudi vključila v svoje končno poročilo. Eh, rada bi se samo osredotočila na nekaj točk ki so pomembne v uporabi finančnih instrumentov v kohezijski politiki ti imajo lahko namreč pomembno vlogo pri doseganju ciljev kohezijske politike ker omogočajo bolj učinkovito porabo sredstev iz eh, javnega sektorja. Finančne inštrumente v kohezijski politiki poznamo že nekaj časa. Pospešena uporaba, kot jih predlaga Evropska komisija, lahko v prihodnjem sedemletnem proračunskem obdobju zagotovi bolj učinkovito sodelovanje zasebnega sektorja pri evropskih investicijah ter tako konkretno pomaga pri zagotavljanju financiranja strateških regionalnih naložb pomembno je da v pritisku na razširitev aplikacije teh instrumentov ki se bodo v naslednjih sedmih letih lahko uporabljala v vseh strukturnih in kohezijskih skladih ter na vseh tematskih ciljih zagotovimo pravno jasnost transparentnost in enostavni sistem uporabe. potrebujemo zelo jasen pravni okvir ki bo zastavljen pravočasno torej definitivno pred začetkom eh, novega programskega obdobja če želimo spodbuditi uspeh finančnih inštrumentov moramo prav tako izboljšati in okrepiti znanje in eh, tehnične sposobnosti glede uporabe instrumentov tako na ravni upravljanja kot tudi med finančnimi posredniki bankami in končnimi uporabniki. in nenazadnje pomembno je da v prihodnji vse večji uporabi finančnih inštrumentov v vseh evropskih politikah zagotovimo jasen pregled nad vsemi mehanizmi povezanimi s tveganjem ki se izvajajo s finančno podporo iz proračuna evropske unije hvala. hvala lepa. med vašim prispevkom so me tolmači ponovno prosili, da ste govorili zelo hitro in, ker se delno dela preko več jezikov, bi bilo bolj prijetno, če ne bi tako hitro govorili, kajti drugače, kajti kojbine morajo poslušati druga drugo in potem malce dlje traja, preden se uh, sporočilo prenese in tolmači skrbi, da ne bodo mogli uh, dobro prevesti vašega prispevka. Tako, sedaj smo slišali vse govorce posameznih odborov, sedaj pa dajem besedo predstavnikom posameznih političnih skupin, najprej gospod Dominik Rike za dve minuti za e LS. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Najprej bi želel pohvaliti delo naše kolegice Edergar Davial Rubjal in naše sodelovanje je bilo res odlično. To je treba podpreti in tudi to, da tesno sodelujemo z komisijo v dobro teh finančnih instrumentov, kajti te finančne instrumentri so dobri za realno gospodarstvo, pomagajo pri eh, naložbah v državah članicah in so koristni za naše projekte. In v zvezi s tem nekaj pripomb. Prvič, projekti, ki ne morejo biti prijeti dovolj finančnih sredstev iz trga, morajo imeti možnost, da se financirajo po tej poti. Potem bo tudi uh, proračun skupnosti izpadel nižje in to bi lahko oslabilo instrumente, kajti evropski proračun že sedaj ni v odlični situaciji, vendar pa pod, zaradi tega ne bi smeli trpeti instrumenti. Poleg tega bi morali proračunski organi strogo nadzirati uporabo proračunskih sredstev. Ravno pri teh finančnih instrumentih, ki naj bi dobro deli gospodarski rasti. Potem pa bi nekaj rekel še o vlogi finančnih instrumentih na kapitalskih trgih v Evropi. Njihova vloga je izjemno pomembna in ne smemo je povezati z kompleksnimi finančnimi proizvodi. Hvala lepa, gospod Riki, za SND. Gospod Göran Farm, dve minuti. Tak je, Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se v prvi vrsti poročevalki, gospe Gardija Zabal Rubjal, ki je res opravila odlično delo v tem poročilu usmerjenem v prihodnost. Tu ne sme iti samo za zasilne ukrepe s pričo krize, gre za dolgoročne ukrepe za gospodarstvo, gre za povišanje naložb, ki pospešujejo rast. Ne gre samo za propad bank, ki je vodil do tega, da imamo to krizo, ampak zgodilo se je tudi to, da so se naložbe zmanjšale. Poročevalka je že povedala, potrebe po naložbah so ogromne, omejitve v proračunih, v državah članicah, v Evropski uniji in v bankah in tako naprej pomenijo, da nimamo več sredstev, torej moramo najti nova finančna sredstva. Zato so te projektne obveznice tako dobre. Preizkusili smo jih tudi že na podlagi mojega poročila, ki sem ga pripravil na to temo. Poskrbeti moramo za to, da proračun EU lahko tudi uporablja zadolževanje, ki je bolj eh, privlačno, naprimer pokojninski skladi, kot namesto, da bi denar tam ležal na računih. Torej, lahko bi se ga raje porabilo za naložbe v te projekte. Veseli me, da je komisar rekel, da so že sprožili konkretne projekte. Gre za to, da je treba sedaj preveriti pilotsko fazo gre za to, da je treba povečati volumen v naslednjih letih in morda bi morali preskusiti tudi druge poti s še večjim potencialom. Verjamem, da se bomo rešili iz recesije in da bomo tudi s takšnimi ukrepi in s takšnimi instrumenti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine liberalcev za dve minuti in pol gospa Jensen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skupina Alde si je že dolgo želela, da bi proračun Evropske unije bil ne le predstavljal neko pomoč in pa subven, subvencija, ampak tudi neko, nek, neko podporo novim gospodarskim in finančnim instrumentom to smo že leta zahtevali in zato se veselimo sporočila komisije. Tu so številne dobre in zanimive zamisli in mislim, da moramo paziti na to, da V Evropski investicijski banki lahko nadaljujemo zgodbo o uspehu. Dobro je, da se spomnimo na to, da takšne zgodbe o uspehu obstajajo, kot je Evropska investicijska banka. Potrebujemo več kapitala, zato da bomo lahko podprli več projektov različ na različnih področjih, pri inovaciji, pri raziskavah, na področju prometa. To so zelo različni sektori. In, uh, Preko trgov lahko dobimo denar s pomočjo evropskega proračuna. Številni so že povedali, da lahko na ta način dosežemo veliko več pozitivnega za več konkurenčnosti, več zaposlovanja in več rasti. In zato dejansko tu gre. Komisija predlaga zelo širok spektr instrumentov in komisija ima prav novi finančni instrumenti pa ne bojo mogli nadomestiti subvencij in eh, podpor. Evropski proračun ne sme trpeti zaradi tega. Tu mislim na primer na projektne obveznice. Lepo je, da to dobro deluje in da z jamstvi uh, in garancijami Evropske unije lahko živimo tudi velike projekte na področju energije, ki jih potem lahko lažje financiramo z ugodnejšimi posojili. Takšni trgi za posojila že obstajajo tudi v ZDA med drugim. Pokojninski skladi bodo lahko ustrezno tudi vlagali in računali z varnimi donosi. Cilj je, da preverimo takšne trge in jih preizkusimo. Mislim, da bomo lahko čez eno leto prišli tako daleč, kot so prišli v ZDA in s tem bi lahko se znebili tega problema, da moramo delati samo z državnimi blagajnami, ki pa nimajo denarja za, naprimer, prometne infrastrukturne projekte. A kljub temu potrebujemo subvencije in pomoči še naprej. Podpiramo predlog komisije evropski proračun ima svoje meje in mislim, da ni tako, da bi zahtevali več denarja za proračun. Hvala. Hvala lepa, gospa Jensen. Sedaj pa za EKR, za konzervativno skupino, gospod Poreba, izvolite, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar. Brez dvoma je razvoj inovativnih finančnih eh, instrumentov nekaj, kar lahko prispeva k rasti v Evropski uniji in eh, to je nekaj, kar upada že od sredi 90-ih let. Tu pa je treba upoštevati tudi do, eh, pravila dobrega upravljanja in pa um, tudi subvencije. Uh, finančni instrumenti morajo biti dobro razviti, morajo biti zreli in morajo tudi biti namenjeni takšnim projektom, kjer lahko zagotovijo optimalno porabo sredstev. Potrebujemo poenostavljen pravni okvir, ki ne bo predstavljal eh, dodatnega bremena za posrednike in pa um, za tiste, ki koristijo te, uh, ta, ta sredstva. Inovativne finančne uh, mehanizme pa eh, se morajo uporabljati v projektih, ki bodo hitro profitabilni, ne smejo pa delovati proti trajno, trajnostnim um, projektom zaradi bojazni pred tveganjem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Murphy za eno minuto iz Združene levice. Hvala. Hvala lepa. Problem v Evropi je pomankanje naložb. Javne naložbe eh, so se ukinile zaradi neoliberalnih in varčevalnih eh, ukrepov, ki jih tukaj pospešujejo vse skupine v tem parlamentu in tudi komisija. Hkrati pa je se sesulo tudi zasebno nalaganje, ulaganje na neko zgodovinsko nizko raven. Torej, namesto, da se blaginjo, ki obstaja, um, vlaga, jo tisti, ki jo imajo, enostavno kopičijo. In ta stavka kapitala je nekaj, kar ne smemo potem reči, oziroma ne smemo pustiti, da s tem v bistvu imajo za talce celo družbo. Odgovor pa ni v tem tako imenovanem delitvi tveganja za zasebnim sektorjem, medtem ko zasebni sektor dobi profit, javni sektor pa tveganje. Torej, potrebne so neposredne naložbe. Um, ni revnost, revščine v celi Evropi, v vseh slojih. Uh, velike korporacije imajo veliko denarja in treba je vzeti ta denar v obliki davkov in ga potem uložiti za to, da se ustvarijo delovna mesta in infrastruktura. Hvala lepa. Sedaj pa posamezni govorci. Dve minuti ima najprej gospod Kalfin. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se pridružil čestitkam poročevalki, mislim, da je opravila odlično delo in upam, da bodo sklep in priporočila tega poročila upoštevani strani komisije in pa tudi zakonodajnih organov. Pogosto smo povedali, da, finanč, da so finančni instrumenti zelo potrebni, kaj ti povečujejo učinkovitost proračuna. Niso pa tu zato, da bi evropski proračun nadomestili. Trenutno malo več kot en odstotek eh, proračuna vključen v finančne instrumente. Imamo dobre prakso, da moramo preveriti te instrumente in jih dodatno razviti v prihodnosti. Finančni instrumenti imajo omejeno možnost uporabe. Običajno se lahko uporabijo za komercialno zanimive projekte, zato da se odpravi nezadostnost trga in zato da, da deluje kot nek vzvod za financiranje iz Evropske unije. Ampak tu govorimo samo o dolgoročnih naložbah. Rad bi omenil tudi dva primera, eh, kjer se ti finančni instrumenti uporabljajo za podporo raziskav in ehm, pa za male in srednje velike podjetja. In to moramo nadaljevati. Potrebujemo, kot je omenjeno v poročilu, ehm, manj in bolj osredotočene eh, finančne instrumente. Rad bi rekel, da ne smemo prekomerno regulirati teh instrumentov, moramo povečati ex post preglednost in ex post eh, nadzor, ne moremo pa vnaprej oceniti vseh značilnosti finančnih instrumentov, ker ne bodo pravilno porabljeni. Potem pa še tri zadeve, ki jih podpiram. Treba ustvariti platforme, standardizirane platforme, ki se lahko um, zas, evropski denar druži za zasebnim denarjem, potem um, trajna delo pri kombiniranju nepovratnih sredstev in posojil zasebnih in um, javnih uh, verov in to je treba zagotoviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Von. To, que no diré como dijo anteriormente el comisario que ya no está entre nosotros porque Žal. tiene una connotación. Vamos a dar la palabra por dos minutos. Torej, uh, očitno je odsoten, zato dam besedo gospodu Kortezu Lastri za dve minuti. Uh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej čestitke naši uh, poročevalki. Uh, Eh, gospe Rubjal za zelo dobro poročilo. Zlasti v Španiji je bistvenega pomena, eh, da eh, imamo dostop do teh inovativnih finančnih instrumentov. So namreč zelo učinkoviti in dobri nosilci sodelovanja v EU, zlasti kar zadeva večletni finančni okvir. Za mnoge državljane v EU, ki Eh, smatrajo, da je politika EU pomembna in učinkovita, so ti finančni instrumenti zelo pomembni, naprimer mešani skladi. Eh, s pomočjo teh inovativnih finančnih instrumentov želimo vključiti zasebno gospodarstvo, zasebne investitorje. Eh, ta hip že obstaja razvojno sodelovanje eh, za nova sredstva za investicije, eh, zato da bi se ustvarila nova delovna mesta. In Davek na finančne transakcije je tudi bistvenega pomena za mednarodne kooperacije. Hvala, Ricardo. S tem smo slišali vse govornike z našega seznama. Sedaj imamo postopek, ko je imite pozornost predsedujočega, tisti, ki ste se javili, ste na seznamu in imate eh, minuto časa za govor. Eh, najprej, draga prijateljica Elena Bačes. Eh, hvala predlog eh, komisije je usmerjen v to, eh, da bi eh, dosegel okrepljeno rabo inovativnih finančnih instrumentov. To je zelo dobro, kaj ti to bi lahko okrepilo investicije v realno gospodarstvo. Vse skupaj se mora seveda še izboljšati, zato da bi lahko dosegli strateške cilje Evropske unije. Poleg tega je pomembno imeti centralno koordinacijo finančnih instrumentov kajti to bo prispevalo k eh, trajnostni rasti in eh, vključevanju. Če bo prišlo do večjih finančnih instrumentov, potrebujemo tudi eh, več regulative in dobro upravljanje in dejansko zelo dober pravni okvir. To je bistvenega pomena in to mora biti čim bolj enostavno in čim bolj transparentno. Eh, finančne instrumente moramo eh, objaviti, zato da bo to zanimivo tudi za zasebne investitorje. Hvala. Sedaj eh, gospod Ferreira. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči, gospod komisar. V prvi polovici 90-ih let je bilo tako, da je komisija izvedla več študij, minimalni nivoji za EU proračun, zato da bi dosegli kohezijske cile. V teh eh, študijah je bilo zapisano, da bi potrebovali najmanj 2 odstotka BDP-ja. No, gospod komisar, morda to lahko pogledate, morda je to še kje skrito v kakšnem predalu. Od takrat je minilo že že 20 let, bilo je kar nekaj krogov širitev in proračun medtem znaša polovico te vrednosti in naj bi se še naprej zmanjševal. Kako naj potem eh, nastane ta čudež? Sredstev je vedno manj in kljub temu naj bo na voljo več sredstev. Skratka, tu se postavlja zelo veliko vprašanj v povezavi z inovativnimi finančnimi instrumenti. Eh, zasebna tveganja eh, oziroma neuspeh eh, kohezijske politike v mnogih državah. Eh, poročevalka na to tudi opozarja kajti obstajajo očitno inovativni instrumenti, vendar pa se eh, razkoraki samo povečujejo. In dejansko eh, se ne ubira tista pot, ki bi bila res potrebna za to, da bi izkoristili skupni proračun. Hvala. Eh, gospod Paska, tudi za ena minuta. Predsedajuci, važeni pan komisar. Hvala lepa, gospod predsedajoči in gospe in gospodje. Naj začnem s tem, da izračam mnenje, da je trenutna struktura različnih finančnih instrumentov in programov precej kompleksna in morda nejasna. Če imamo potem zasebne ali javne akterje, ki jih želijo uporabiti, imajo težave pri razumevanju vseh struktur in programov. Mislim, da potrebujemo boljše usklajevanje in racionalizacijo finančnih instrumentov in strukturnih skladov. Finančni instrumenti bi naj podprli razvojne dejavnosti različnih akterjev. Zato potrebujemo pregleden sistem informacij. Morda bi potrebovali vse na enem mestu, kjer bi tisti, ki jih to zanima, našli vse možnosti za finančno podporo za svoje dejavnosti v svojih maternih jezikih. In potem, če želimo, da bodo MSP-ji samo zaposleni ali eh, mestne občine lahko pridobile zaradi tega sistema, potem potrebujemo tudi dober svetovalni sistem, tako da se bodo lahko dobro odločali o učinkovitem kombiniranju finančnih instrumentov.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 imajo zelo velik pomen za to, da eh, gospodarstvo v EU znova okreva. Eh, področje uporabe še ni natančno definirano, vendar pa bi eh, se to lahko zelo hitro zgodilo in uredilo. Eh, upoštev lahko pridejo projekti, ki so rentabilni eh, srednje in dolgoročno, zato da bi zagotovili trajnostno gospodarsko rast. Eh, prav tako so potrebna eh, zasebno-javna partnerstva, zlasti ob sodelovanju malih in srednjih podjetij zlasti na področju eh, raziskav eh, in inovacij. Poleg tega želimo zainteresirati tudi investitorje eh, preko teh novih finančnih instrumentov in zato moramo po celotni Evropi organizirati informacijsko kampanjo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo znova gospodu komisarju Levandovskemu. Prosim performance. Hvala lepa, gospod predsedoči. Kar se tiče vaših pripomb, lahko rečem, da slišim podporo in zavezo večje vlogi finančnih instrumentov v prihodnem sistemu našega financiranja v Evropski uniji. Nimamo druge izbire. Imamo jasne potrebe, imamo omejitve v proračunu in torej je potrebno ta razkorak zapolniti s temi inovativnimi finančnimi instrumenti. Delno smo jih že testirali, delno pa jih je potrebno uporabiti v veliko večjem obsegu. In seveda pod določenimi pogoji, to je zelo pomembno. Pogoji, o katerih smo se dogovorili v revidirani finančni uredbi. Tukaj sta dva dela. Prva je poenostavitev. Tukaj gre pač za to, da poenostavljamo. In druga stvar je popolnoma novo poglavje o inovativnih finančnih instrumentih. Gre za niz pravil, kako bi naj oblikovali, izvajali in potem tudi nadzirali uporabo teh finančnih instrumentov. To je zelo pomembno za proračunske organa, tako za svet države članice kot za Evropski parlament. Hvala lepa torej za odlično upravljeno delo. Ajder na to kompleksno temo inovativnih finančnih instrumentov. Nimamo druge izbire, nadaljevati moramo. Hvala lepa. Tjene, tjene. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa za dve minuti naša kolegica Gardja Sabal Rubijal za zaključek te točke dnevnega reda. Ja, hvala, gospod predsednik, hvala tudi vam, komisar Levandovski. Pravzaprav nimam kaj veliko več dodati po vseh kolegicah in kolegih, ki so tukaj že eh, spregovorili. Tu je šlo v bistvu eh, za lastnosti inovativnih finančnih eh, instrumentov v nas letnem, večletnem finančnem okviru. Ti instrumenti ne bodo enostavni, pregledni in eh, o tem je treba informirati po celotni Evropski uniji. Zlasti za mala in srednja podjetja predstavljajo nov pomemben inštrument pomoči Eh, zato tudi uporaba teh inštrumentov ne sme biti prekomplicirana. Reklamirati moramo, informirati, zlasti ker, bo, eh, ker je na lokalni in regionalni ravni dejansko zelo težko pridobiti kredite in ti finančni instrumenti lahko predstavljajo zelo pomembno pomoč za srednja in mala podjetja. Včasih obstajajo dvomi o tem, Eh, kdaj lahko eh, koristimo eh, te inštrumente in ali to nadomešča druge subvencije. Obstajajo tri različni scenariji. Projekt je bil pozitivno ocenjen, tveganje je nizko. Zato je mogoče tak projekt takoj financirati na trgu. Včasih pa imamo projekte, ki imajo nizko rentabilnost. In tu se že takoj nahajamo na področju subvencij, ampak med obema področjema obstaja še neka srednja pot. Velika rentabilnost pa vendar ne dovolj velika eh, za to, da ima podjetje dostop do kapitala na trgu. In tu naj bi posegli v meste inovativni finančni inštrumenti. In sicer eh, lahko stopijo na mesto subvencij, vendar pa ne smejo povzročiti skrivljanja na trgu kapitala. Eh, in tako kot eh, smo že tudi danes slišali, zasebne investicije so se izjemno zmanjšale in tu želimo tudi navezati. Ravno zato, ker je težko na kapitalskem trgu dobiti dostop do kreditov, zato ker se z mnogimi financami špekulira. Mi pa želimo Eh, produktivne strateške investicije in ne špekulacij. Hvala. Eh, eh, hvala, Eder. protagonismo en este debate, tu abuelo, uno de los grandes héroes de la resistencia democrática española. Hvala lepa za to, kako smo vodili to razpravo. Sedaj pa, ker govorim kot nekdo, ki ve, eh, kaj ste morali prebroditi v Španiji, glede na krizo, v kateri smo, moram povedati, da ste pravili dobro delo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o strategiji Evropske unije za podonovje. Komisar je že z nami, tako da komisarju Ševčoviču kar predajam besedo. Prosim. Mikrofon. By... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podonav je, je zelo pomembno za Evropsko unijo, kajti zdaj ima 14 držav osem držav članic in šest nedržav članic. Več kot 100 milijonov prebivalcev tukaj živi in odkar smo vedeli to strategijo, smo še bolj prepričani v povedi.